članica politične skupine Evropa, Svobode in demokracija. demokracije. Skupina SD me je obvestila, da imenuje gospod Francesco Baraču v odbor za, no, za nadzor nad proračunom. Kakšna pripomba? Ne. S tem je to imenovanje potrjeno. Večina poslancev v parlamentu je